präsident! ich darf sie bitten platz zu nehmen. prosim če se usedete spoštovane gospe in gospodje prav lepo vas pozdravljam in odpiram zasedanje. Prva točka na dnevnem redu je pogovor o prihodnosti Evropske unije in sicer v obliki izjave zvezdnega kanclerja Republike Avstrije, gospoda Wernerja Feynmana, ki ga prav prisrčno pozdravljam v naši hiši. Pozdravljen, gospod zvezdni kancler, veselje nam je, da ste danes tu. Gospe in gospodje, na klopeh Evropskega sveta sem videl, da je zastopana tudi vlada kraljevine Španije in sicer je to gospod Inigo Mendes de Vide, eh, gospod minister, prisrčno dobrodošli. Gospod zvezdni kancler, zahvaljujem ste, da ste se odzvali na moje povabilo, da ste prišli v Evropski parlament in da boste z poslanci govorili o vaših predstavah o prihodnosti Evropi v letu 2013 smo v odločilni fazi politike v Evropi in brez dvoma je tako, da je sobivanje naših eh, narodov v tej združbi narodov izjemno pomemben in odločilen za prihodnost in to v gospodarskem, monetarnem in drugih oblikah in to v taki obliki, kot si pred leti ne bi mogli predstavljati. Razprava našega parlamenta s posameznimi člani Evropskega sveta, torej v njihovi funkciji člana takšnega organa Evropske unije in pa vodja države, en od držav članic, je osrednjega pomena. Zato sem vam hvaležen, to bi ponovil rad, da ste našli pot do nas za dialog z nami. Želim si, da bi več vaših kolegov in kolegic iz sveta našli to pot in da bi v odprtem dialogu z voljenimi predstavniki narodov razpravljali in ne le, da kot predstavnik ene države podaja izjave v neki drugi državi o prihodnosti Evropske unije in o katerih potem mislim, da jih večina poslancev ne deli. Sedaj dajem besedo zveznemu kanclerju Republike Avstrije, gospodu Fajmanu. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik komisije, veseli me, da ste našli čas. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, za me je posebna čast, da sem lahko tu pred vami in da lahko z vami